porazumi. Besedo kar takoj predajam gospe komisarki Georgijevi. Uh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, najprej hvala lepa Evropskemu parlamentu za to povabilo, da podam izjavo komisije o tobačnih sporazumih. Ti sporazumi so bili sprejeti s podporo tega zbora, kot se stavne del našega boja proti tih otapljanju cigaret. Prvi to vrstni sporazum je bil podpisan leta 2004. Tedaj in sedaj je bil in ostaja Evropski parlament naš ključni zaveznik pri boju proti tih otapenjem cigaret. Gre za kaznivo dejanje, vsled katerega odteka denar iz naših proračunov. Podatke poznamo, približno 10 milijard evrov izgubimo na leto kot eh, posledica tih otapljanja. Eh, in to ima negativno vpliv na proračune tako držav članic kot Evropske unije kot celote. Če zadevo umestimo v ustrezen kontekst, 28 držav članic je leta 2013 izkazovalo več kot 90 milijard davčnih prihodkov od zakonite prodaje cigaret. To torej pomeni, da so vse države skupaj izgubile več kot 10 odstotkov davčnih prihodkov, ki bi jih lahko porabile um, v korist svojih državljanov, vse to zaradi teh kaznivih dejanj. In to pomeni, da je tihotapljenje cigaret tudi finančno zelo pomembna dejavnost. To ima negativen vpliv tudi na naše politike javnega zdravja, na cene v EU, ki so namenjene predvsem temu, da odvračamo predvsem mlade od kajenja. Nezakoniti tobačni izdelki pa so na voljo predvsem mladim po bistveno, bistveno nižjih nezakonitih cenah. Tihotapljanje cigaret je seveda eden glavnih virov prihodkov organiziranega kriminala. In 18. aprila smo sprejeli novo evropsko agendo za varnost in eh, želimo preprečiti dostop organiziranega kriminala do prihodkov iz različnih kaznevih dejanj, vključno z tihotapljenjem cigaret, kar je ključni sestavni del tega boja. Evropski parlament je vedno močno podpiral okrepitev tega boja na globalni ravni. Zakaj? Zato, ker je tihotapljenje cigaret globalni pojav, ki zahteva globalno rešitev. To, kar pa imamo sedaj, je protokol k okvirni konvenciji Svetovne trasne organizacije o omejevanju porabe tobaka in z veseljem vam sporočam, da je 4. maja komisija sprejela eh, odločbo, s katero predlaga svetu ratifikacijo tega dokumenta. Zavedamo se pa, da bo ratifikacija zahtevala svoj čas in zaenkrat je od minimalnih 40 ratifikacij, da protokol vstopi v veljavo, prišlo šele do sedmih ratifikacij. In tudi, če bomo prišli do pragu 40 ratifikacij, vseeno še ne vemo, ali bodo ključne države, ki predstavljajo vir in ključne transitne države, podpisale ta protokol. In zato nameravamo zelo resno vzeti svojo vlogo promoviranja ratifikacije ravno v omenjenih državah. Prav tako napredujemo s pravočasnim sprejetjem direktive o tobačnih izdelkih, vendar ta direktiva ne more imeti učinkovite vloge pri preprečevanju tihotapljenja cigaret zunaj EU. In ravno v tem kontekstu in v tem času so omejitve, ki so na poti iskanju dolgoročnih rešitev takšne, kot sem jih omenila, in zato iščemo nova orodja, vključno z sporazumi o preprečevanju goljufi z največjimi proizvajalci tobačnih izdelkov. Prvega smo podpisali leta 2004 z Philip Morrisom, ta sporazum se izteče julija 2016. Gre za sporazum, ki uvaja inovativne koncepte, kot so sledenje, Eh, dolžna skrbnost, treba je veriti torej, komu prodajamo izdelke, ti podatki morajo biti tudi eh, javno na voljo in tu so tudi določbe o preprečevanju pranja denarja. Philip Morris International se je strinjal s plačilom 1,25 milijarde dolarjev in več kot 90 odstotkov, 90,3 natančno odstotkov tega denarja je šlo na račune držav članic. Ta sporazum je pravno veljaven, In eh, pogodbena narava tega sporazuma omogoča tudi uvedbo odločnih eh, ukrepov, ki bi jih težko omogočili na zakonodajni ravni. Tudi, naprimer, eh, plačila kazni in pa zasek blaga brez potrebe po ustreznem dokazovanju krivde. Moj predhodnik, komisar Šemeta, je že obvestil Evropski parlament, da smo opravili nekaj posvetovalnih pogovorov z korporacijo PMI na podlagi sporazuma in PMI je izrazil interes za podaljšanje veljavnosti tega sporazuma. Zdaj analiziramo razmere, sploh glede na trende na področju tihotapljenja cigaret in vemo, da so poceni eh, neoznačene cigarete tiste, ki so največja nevarnost. Gre pa tudi za vprašanje razvoja regulatornega okolja, kar sem tudi že omenila, in eh, razmišljamo tudi o tem, kako bi to vplivalo na naše razmišljanje o prihodnosti dovrstnih sporazumov. V nekaj tednih bomo zaključili z eh, oceno učinka in to bomo seveda dali na voljo parlamentu in seveda javnosti. Nekaj dejstev je izredno jasnih. Glavni cilj sporazuma z PMI je zmanjšanje prisotnost. Eh, tih otapljenih eh, izdelkov korporacije PMI na evropskem trgu, ta glavni cilj je bil dosežen. Obseg zaseženega blaga v državah, ki so podpisali tega sporazuma, eh, se je v zadnjih letih zmanjšal za 85 odstotkov in to tudi presega na splošni eh, trend, ki zadeva zaseg. In to velja tako za ponarejene izdelke korporacije PMI, kot tudi za prave izdelke te korporacije. Zdaj razmišljamo o nadaljnih korakih pri tem dosjeju, predvsem pa sledimo svoji zavezi boja proti nezakoniti trgovini in seveda služenju interesom naših državljanov. Zelo odprti smo do različnih možnosti, to moram jasno povedati, in eh, v tem smislu se mi tudi zdi zelo pomembno, da se sestajam nocoj tu z vami, kajti zelo me zanima tudi vaš prispevek k našim razmišljanjem. Seveda vas bom tudi več čas ustrezno obveščala o napredku, ki ga dosegamo pri tem pomembnem in še kako občutljivem vprašanju. Najlepša hvala in vidim, da je tu v dvorani. Tudi gospod Gajer bi se rada zahvalila skupini zelenih za njihovo pobudo. Tudi vi ste del te skupine, niste? Joj, se opravičujem. Kje, kje pa so zeleni? Se opravičujem, nekoliko sem se zmedla. Bi morala, bi morala kar se ustaviti tam, kjer sem eh, najprej nameravala. Ampak vsekakor najlepša hvala za vaš interes, smo zelo hvaležni za to bomo že rešili. Nič hudega. Hvala lepa, gospa Georgieva. Tako, zdaj pa besedo dobi najprej gospod Sarvama, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, najprej bi se vam rad zahvalil za to, da počnete vse tisto, kar vsaj v tem trenutku ostaja možno. Zelo smo hvaležni, da ste tu v parlamentu, podali izjavo o teh sporazumih med eh, državami članicami Evropske unijo in največjimi proizvajalkami tobaka. Ampak naše mnenje je, da pogajanja med komisijo in tobačnimi podjetji velja bistveno bolj odpreti in narediti bistveno bolj transparentno. Trenutno stanje je takšno, da imamo možnost eh, dostopa do dokumentov v varni sobi, za nekaj ur in to šele po dokaj eh, mukotrpni korespondenci z vašim predhodnikom. In eh, potrebovali smo tako ali tako zelo specializirane pravnike, da smo sploh razumeli karkoli, kar je bilo zapisano v teh dokumentih. No, zdaj nestrpno pričakujemo eh, oceno komisije, kar zadeva morebitno podaljšanje sporozuma z podjetjem Philip Morris International. Ampak mislim, da bi morali narediti tudi korak dlje. Ključno je, da se spremeni način vodenja pogajanj. Naš parlament bi moral biti vse obveščen o poteku pogovorov, ne pa šele potem, ko je vse skupaj že rečeno in zapečateno. Še bolje bi bilo, če bi nas povabili za omizje kot opozovalce, da lahko spremljamo razmišljanje o tem, ali bi bilo dobro takšen sporozum podaljšati, iz kakšnih razlogov in kaj bi mi kot Evropska unija lahko dosegli s podaljšanjem veljavnosti teh sporozumov. Konec koncev gre za davkoplačevalski denar in javnost je mnenja, da so zgolj nemi opozovalci nečesa, kar bi utegnilo biti izrednega pomena finančno in sicer za državljane Evropske unije, kajti konec koncev kdo pa bo sploh zastopal davko plačevalce, če naš parlament ne bo ustrezno vključen v te pogovore. Hvala lepa, gospa Ajala Sender, dve minuti in pol. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se za to dolgo, ta dolg sestanek, ki smo ga imeli za zaprtimi vrati s predstavniki našega odbora, pa tudi za današnjo obravnavo te teme, ki zadeva prepoved tih otapljenja cigaret in uh, njegovih posledic, ki pomenijo za evropski proračun uh, milijardne izgube letno. Eh, s tem se ravno tako financirajo druge kriminalne dejavnosti in to vpliva tudi na zdravje. Uh, še zlasti zato, ker je nemogoče na ta način eh, nadzirati sestavine proizvodov, ki se pretiho tapijo na trg in to povzroča uhajanje izpod nadzora in tveganje za naše državljane. Zato moramo na globalni ravni eh, voditi boj proti temu tihotapljenju in zato v naši skupini v okviru novih eh, sporazumov želimo, da se povsem razjasnijo rezultati, ki so bili že doseženi na tem področju in da se tudi pove, ali je to koristno, zato da bi se izognili še večjim, eh, večjemu zlu. Ravno tako je treba določiti jasne kriterije in pogoje za boj proti tih otapljenju. Eh, na Evropski uniji moramo se zauzeti za učinkovito delovanje in uh, si tudi prizadevati, da se razširi na globalno raven. Vsekakor pa moramo to početi korak za korakom in v skladu s sprijetimi sporazumi. Pri tem pa se moramo izogibati praksam, ki lahko povzročijo še več težav. In zato uh, verjamemo v to vašo zavezo, za katero ki ste jo sedaj podali in uh, mi pa smo našim državljanom dolžni, da si bomo prizadevali za popolno zaščito njihovega zdravja, ne samo fizičnega eh, naših državljanov, ampak tudi za ekonomsko zdravje naših držav članic ter Evropske unije. Hvala. Na. Hvala lepa, gospa Glabajova, dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka. Tema, ki jo danes obravnavamo, je občutljiva in tudi dokaj kontroverzna tema. Enako velja tudi za zakonodajo na tem področju. Po eni strani nimamo neke splošne družbene zahteve po rasti te industrije, zato jo omejujemo. Prav tako želimo omejiti negativen učinek eh, teh izdelkov na človekovo zdravje. Ampak konec konca je to pač legitimna industrijska panoga in pod določenimi pogoji ji moramo dovoliti biti konkurenčna na trgu. Konec koncev, to predstavlja tudi pomemben vir prihodkov za naše državne proračune. Torej, eh, te tri kote trikotnika je treba stlačiti v en sam zakonodajni okvir, kar je težko. Trenutno imamo nekaj, kar sicer funkcionira, ampak ni idealno in zato potrebujemo določene spremembe določenih parametrov. Še posebej poudarjam pošteno in transparentno porazdelitev sredstev zbranih iz naslova glob. Kot drugo potrebujemo višjo mero transparentnosti in tudi harmonizacije vseh podpisanih sporazumov in eh, določb v teh sporazumih. Lahko se vprašamo, zakaj ti trije obstoječi sporazumi, po našem mnenju, lahko privede do božjih rezultatov, vprašati se moramo tudi o njihovi vsebini, predvsem pa zakaj se iztečejo v različnih obdobjih. To kot prvo. Kot drugo, nezakonita trgovina je nek drug pojav, ki ga ti sporazumi ne zajemajo, države pa imajo vendarle iz tega naslova veliko škodo. Eh, ko se naprimer preplavi nek eh, trg z nekakovostnimi cigaretami eh, iz držav izven EU in tu so omejitve še bolj potrebne. Spremete vprašanje pa postopku modre karte, vprašanje gospoda Sonika. Izvolite. hvala lepa gospod eh, predsedujoči natančno sem prisluhnil temu kar pravi kolegica ampak moje vprašanje je morda bolj splošne narave namreč ko govorimo o tem boju ki ga komisarka izpostavlja že sama v svoji predstavitvi gre konec koncev za denar za nič drugega gre za denar eh, stališča vlade na eni strani in stališče kriminalcev na drugi. Ampak zanima me, ali se vam zdi, da je trenutna politika komisije ustrezna za to, da uspešno preprečujemo to vrstne kazniva dejanja. Hvala. Dikuji vam, pane kolega. Najlepša hvala, kolega. No, kot ste pravilno ugotovili, trenutna politika ni najustrežnejša. Dejala sem, da so potrebne spremembe, omenila sem le tri področja sprememb ampak če bi imeli več časa, bi lahko omenili še več sprememb. Uh, ustrezno prilagajanje politike je pomembno, eh, sploh za prihodnost. Hvala lepa, gospod De Jong, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospa komisarka, za obrazložitev. Mislim, da je tiho tapljanje cigaret vsekakor vprašanje, ki ga je treba nekako zajeziti. Prvotno sodelovanje z tobačnimi proizvajalci je bilo predvsem eh, utemeljeno na zakonodaji. Zdaj pa delujejo močni lobi, imamo direktivo o tobačnih izdelkih, prišlo je do postopkov proti Evropski komisiji pred sodiščem zaradi teh direktiv. To niso nič kaj prijazni ljudje. In seveda, obstajajo tu tudi zdravstvene organizacije, ki so vključene v vse te pogovore, ampak dejstvo je, da se eh, s takšnimi podjetji in s takšnimi ljudmi ne da pogovarjati in dogovarjati enako kot s predstavniki drugih eh, panog. Če torej se sestanemo z nekom iz tobačne industrije, je o tem potrebno poročati in treba je tudi jasno povedati, kakšno gradivo smo prejeli. O tem smo že govorili. Komisija ima številne stike s tobačno industrijo, gre za zelo občutljivo vprašanje in tu imate tudi obveznost razkritja vseh informacij, ne le nam, ampak tudi državljanom. Vedeti moramo, kaj dobivate od tobačne industrije in evropski državljani resnično potrebujejo te informacije. Nul stas, un minut. Gospod Stas, minuta in pol. Komisaris, od eh, tabaksakorda med Filip Morris. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sporazum s Filip Morrisom je namenjen boju proti tihotapljanju tobačnih izdelkov. Tu pa je tudi mm, British American Tobacco, Imperial Tobacco, tu so druge korporacije in eh, ljudje govorijo o tudi obsežnih izgubah iz naslova DDV, to gre v višave tja do desetin milijard evrov. Kot veste, je kar nekaj kritik tovrstnih sporazumih. Primer, eh, da le tudi ni, eh, da le tudi ni nič kaj pomagal, tudi primer Mišel Peti ni nič kaj pomagal, slednji je namreč postal svetovalec odvetniške pisarne, ki je svetovala eni od eh, teh korporacij in sodeloval je tudi z lobiji, ki so bili aktivni v času sprejemanja direktive o tobaku. Gospod Sarvama je jasno povedal, tega vprašanja se moramo lotiti na drugačen način. Način, kako to počnemo sedaj, ni ustrezen. Začeli ste že s pogovori z PMI-jem in z ostalimi, ampak eh, vse to poteka v zakolisijo člen 5.3 konvencije namreč eh, določa drugačna pravila. In moje vprašanje je, ali so to vrstni sporazumi sploh koristni. Moram reči, da me še kako zanima, kakšna bo vsebina teh novih sporazumov. Hvala, gospod Zani, ena minuta. Hvala, predsedujoči. Uh, Evropski državljani ne vedo, da so države članice v zadnjih desetih letih prijele dve milijardi evrov se strani družb proizvajalk tobaka za boj proti tih utapljenju cigaret. Tudi tega ne vedo, da velik delež teh cigaret, ki se tih utapijo, prihaja direktno iz uh, teh družb, ki ga proizvajajo. Številne um, tožbe so bile vložene proti Filip Morisu. Uh, uh, in na, šele na to se je Filip Morris dogovorila, da bo še za 12 milijard uh, razširila svoj prispevek, uh, za 2 milijarde razširila svoj prispevek Evropi v naslednjih 12 letih, ampak noben, nihče ne ve, kako se ta sredstva porabijo. Vemo pa, da je tobak druga, drugi največji razlog smrtnosti v Evropi. 80 tisoč mrtvih v Evropi letno to pomeni, v Italiji letno to pomeni in več kot 5 eh, milijonov na svetu. Eh, zato bi morali um, dejansko dobiti odgovor na to, kako se je porabil ta denar, s pomočjo katerega naj bi države, um, družbe proizvajalke se borile proti tih utapljenju cigaret. Dragi kolegi, um, tih utapljenje cigaret je še toliko lažje zaradi šengenskega sporozuma in odprave notranjih meja. Schengen pomeni pravo eksplozijo uh, prometa s tobakom. To pomeni, da ste vi odgovorni za to situacijo. Uh, Schengen 1, Schengen 2. Še zlasti v Franciji se to pozna, tudi v obdobju Sarkozija. In sam pravim, da je treba temu za enkrat, eh, enkrat vselej storiti konec in da ne potrebujemo ni Schengena 1, ni Schengena 2. Hvala. Modri karton. Žvab, da kar akceptacija, jaz. Gospod Švab vam ga ponuja, spreje, sprejmete. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Ferran, tu govorite o šengenskem sporazumu, ampak ali veste, da se tihotapljenje cigaret nanaša na prost pretok blaga, Schengen pa na prost pretok ljudi, tako da verjetno ste nekaj pomešali. Dragi kolega, nobene zmede ni. Mislim, da dokler ne bomo ponovno vzpostavili načela notranje politike, to pomeni, da bodo države članice same skrbele za svojo varnost in za svojo policijo, ne bomo mogli preprečiti tega trgovanja. l'abri. Ma, mai aveți un, uh, mai aveți un blue card din partea domnului Lavrieux? Și un modri carton, gospod Lavrieux, găspremete, izvolite. Oui, monsieur le président, uh, chers collègues, vous avez évoqué... Evoc- Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolega. Omenili ste Schengen, ravno kar vam je bilo razloženo, da to, o čemer govorimo, ne spada v to področje. Imamo pa državo Anglijo, ki ne spada v Schengen. Ali mislite, da nobeno trgovanje s cigaretami ne poteka preko meja z mm, Združenim kraljestvom, ki ni članica šengenskega eh, območja, torej malo nekoherentno to, kar govorite. Hvala, kolega. Če e, mislite, da je Evropa, ki ukinja vsa pravna sredstva za boj proti e, trgovanju s tobakom, e, tista, kjer lahko to preprečimo, se s tem ne strinjam. Mislim, da potrebujemo takšno politiko, ki bo okrepila moč posameznih držav članic. Hvala. Gospa Gresle ima besedo dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi, ta razprava je šla danes korak naprej in zelo me veseli, da komisija končno da javno o tem govori po vseh eh, skrivnostnih pristopih, ki so se vrstili okrog te tematike v zadnjih letih. Zdaj je ključno vprašanje, ki ostaja, kakšen rezultat je prinesel dosedanji sporazum. Eh, prišlo je nedvomno do tih otapljanja z lastnimi proizvodi omenjenih eh, korporacij. Ampak to niso sporazumi za boj proti goljofijam. In ključno vprašanje torej je, kaj so ti sporazumi. Dokumenti, ki sem jih videla, izkazujejo eh, še vedno zelo velike vrzeli v verigi dobav, ko gre za tobačne izdelke. In, eh, mislim, da Olaf ni ravno počel prav veliko, da bi to zadevo razrešil. Tako prvično ste omenili predvsem vprašanje nezakonitih, neoznačenih eh, cigaret. Eh, Kaliningrad, Kitajska, to je tema, ki tu sploh ni prisotna. In kolegom iz nacionalne fronte naj povem, da če bi EU ali Schengen imela karkoli zveze s tem, teh problemov sploh bilo ne bi. Ustrajam na objavi vseh dokumentov, ki niso vezani na poslovne eh, skrivnosti in to, kar moramo nujno jasno dobiti eh, na pogled, so statični dokumenti, plačila iz naslova zasega in pa tudi dokumenti o razumnih pričakovanjih tobačne industrije. Zahvaljujoč tem eh, sporazumom ima tobačna industrija sedež za pogajalsko mizo in tudi to treba jasno povedati. Ti sporazumi dajo pomembno vlogo tobačne industrije tudi v odnosu do držav članic. Partija domna je Jala Sender. Would you, would you accept, would you accept a blue card? Sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona? Izvolite. Hvala, predsedujoči. Mm, rada bi malo bolje razumela mm, vaše trditve, gospa Gresle. Zato, ker eh, eno je to, na kar uh, Olaf stalno opozarja, na te. Mm, drugo pa to, o čem ste vi govorili. Nekaj bi vas vprašala. V moji državi smo ratificirali protokol za boj proti tukletu tihotapljenju tobačnih proizvodov. Eh, v nasprotju z našo vlado pa vaša vlada tega protokola ni ratificirala. Ali mi lahko poveste razlog, zaradi katerega vaša vlada tega ni ratificirala, zato ker je to ne zanima ali mogoče obstajajo za to drugačni razlogi? Mogoče bi bilo dobro, da bi malo bolje razumeli, kakšna so sploh možna pričakovanja glede tega sporazuma. Potem pa kar povprašajte mojo eh, vlado. Jaz tu sem eh, poslanka v Evropskem parlamentu, ne pa govornica nemške vlade. Hvala lepa. Odsumim. Domnul eh, von do minute. President, uh, and thank you. Uh... Hvala lepa predsedujoči, hvala eh, komisarki. Torej, sam pozdravljam te sporazume v zvezi s štirimi eh, proizvajalci eh, tobaka. Torej, tu gre za nezakonito trgovino na področju cigarete in to je koristno tudi za proizvajalce tobačnih proizvodov, kajti zaradi tih otapljanja izgubljajo dohodke. Eh, torej, to je pomembno za nje, pa tudi za eh, Evropsko unijo, kajti precejšnje izgube eh, izhajajo iz teh dejavnosti. Torej, zato je sporazum pomemben za vse. Upam, da se bodo ti sporazumi še nadaljevali in da bodo tisti, ki se jim bliža konec, tudi obnovljeni. Ne smemo pozabiti tudi razsežnosti zdravja in varnosti. Pomembno je, da se omeji eh, te velike količine poceni tobaka, ki ga najdemo na trgu. In prav tako je treba preprečiti tudi, da bi ta dohodek iz tih otapljanja s tobakom koristil terorističnim dejavnostim v Evropi in zunaj Evrope. Želel bi, da komisija oceni učinkovitost sedanje uh, ureditve, torej če to ne bo mogoče takoj, pa za junijsko zasedanje. Države članice eh, bodo eh, podpisale protokol, vsaj upam in to bo pomembno, zato ker na ta način eh, se bomo lahko borili proti tihotapljenju z tobakom ne samo v Evropski uniji, temveč tudi zunaj Evropske unije in zato bi pozval države članice, da te protokole podpišemo. Ali sprejmete modri karton gospoda Gila? Yeah, thank you. Mr. Vol Hvala lepa, gospod Von, kolega iz Walesa. Ali se strinjate s tem, da potrošniki v Walesu največjo korist uživajo s tem, da so meje odprte in da jim to omogoča dostop do eh, teh proizvodov? Jasno je, da je veliko lažje za tihotapce, da eh, te izdelke uvažajo v Združeno kraljestvo in tudi v Wales pri odprtih mejah. Ja, torej, kot so kolegi že povedali, Združeno kraljestvo ni del šengenskega eh, območja in kot vi veste, tudi sam vem, kaj ti oba uh, pogosto potujeva, vemo, da je nadzor eh, meja tako na letališčih eh, kot tudi v pristaniščih eh, prisoten in strok. In zato je že to precejšen dejavnik pri preprečevanju tihotapljenja, ampak ti sporazumi bodo to še okrepili. Razumem. Dam na ris un minut. Ali pa gospa ris minuto. iz sporazuma o sodelovanju, ki je bil sklenjen leta 2004, se moramo nekaj naučiti. Na področju tobaka eh, rezultatov ni in strokovnjaki za zdravje pravijo, da so leta 2012 velike družbe namenile kar precej sredstev, ehm, vendar je bil neznaten odstotek tega namenjen boju proti tihotapljenju. Torej na etičnem in političnem eh, področju po našem mnenju to uh, ni v redu. To je v nasprotju z členom 5.3 uh, eh, protokola in tudi v nasprotju s smernicami, ki smo jih uh, pripravili in odoprili v zvezi z bojem proti škodljivim učinkom tobaka. Mislim, da je skrajni čas, da nehamo obnavljati eh, ta sporazum in da se raje posvetimo bolj učinkovitim uh, orodjem za uh, urejanje tega področja. Hvala. Spremete modri karton? Ne. Dobro, gospod Bove. Minuto in 30 sekund. La komisar. Gospa komisarka, naj se navežem na načelo številka ena protokola Svetovne zdravstvene organizacije. Bistven konflikt obstaja med interesi tobačne industrije ter interesi javnosti in tistih, ki skrbijo za javne zdravje. Člen 17c te konvencije jasno pravi, da deležniki, med njimi tudi Evropska unija, morajo zavrniti vsako partnerstvo in vsak dogovor s predstavniki tobačne industrije. Mislim, da je z pravnega vidika to jasno. To pomeni, da če se bomo še naprej pogajali, delujemo v nasprotju z evropskim in z mednarodnim pravom, ki smo ga podpisali leta 2004 in ki uh, je začelo veljati leta 2005. Torej, imamo pravno podlago za to, da prenehamo s tem. In ne smemo mešati goljufije ter ponarejanja goljufijo organizira tobačna industrija, saj s tem služi, medtem ko ji ponarejanje povzroča izgubo in zato se tobačna industrija obrača na države članice in Evropsko unijo, da bi uh, tukaj kaj zaslužila. In zato danes ne smemo podpirati tistih, ki goljufajo, ne smemo podpirati tobačne industrije, ki je prava mafija. In zato uh, vas pozivamo danes zelo jasno, da prenehate z vsakršnim pogajanjem s tobačnimi industrijami, tobačno industrijo. To je proti interesom javnega zdravja, to je proti interesom mednarodnega prava. Domnul Frunzuli, kaj vre se va adrese z on? Hvala. Gospod Frunzulica bi imel uh, za vas vprašanje. Izvolite. So this time he is uh, merci beaucoup, monsieur le président. Il sam... Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, glede na, zgle, zdi se, da gospa Ris ne želi odgovarjati na vprašanja, ker nima zelo jasnega stališča. Zato pa postavljamo vprašanje gospoju Boveju. Ja, res je, potrebujemo preglednost, dokumentacijo, vendar pa ali ne menite, da nacionalna policija, ministri za notranje zadeve in tisti, ki so odgovorni za carino, niso odgovorni za opravljanje svojega dela, za katerega so odgovorni. Eh, saj namreč beremo v poročilih, da so eh, ti organi preveč tolerantni do uh, trgovanja s cigaretami. Povsem se strinjam z vami, delo je treba opraviti, vendar pa je danes denar, ki ga komisija in OLAF uh, dobi nazaj in ki ga vrne državam, eh, v državah članicah uporabljen spet za to, da se financira te, eh, to industrijo, ki naj bi se borila proti tihotapljenju. To pomeni, da sami gangstergi financirajo boj proti goljufiji, ampak to ni njihova vloga. In poleg tega danes eh, vidimo pri sodnikih, ki morajo v Belgiji v škandalu Dali ugotoviti, kaj se je sploh zgodilo, da predstavniki OLAF-a uh, se morajo izreči v zvezi z nezakonitim prisluškovanjem. In govornik je bil prekinjen. Eh, Hvala lepa. Ja, eh, seveda bi se želeli. Uh, tudi mi pridružiti tistim, ki želijo ustaviti to tiho tapljanje s cigaretami, ampak eh, treba je zagotoviti nadzor eh, nad tem, medtem ko ti sporazumi ne bodo dosegli čisto nič drugega kot to, da se z njimi grozi tobačni industriji. In eh, seveda ni nič presenetljivega, da imamo takšen obseg uh, pretihotapljenega blaga. In eh, ti sporazumi bodo res eh, sanska situacija za ponarejevalce, zato ker na ta način se bomo izognili vsem eh, oznakam in vsem embalažam, ki jih tobačna industrija um, predvideva za svoje izdelke. Na ta način bo za ponarejevalce uh, situacija precej lažja. In uh, to, da se na ta način lotevamo stvari, je povsem nedemokratično. To je v pristojnosti držav članic in nima nobene zveze z Evropsko unijo. Tu gre za eh, protekcionizem Evropske unije, ki bo na ta način za 2,5 milijardi oškodil tobačno industrijo. You, Hvala lepa, gospod Coburn. Gospa Klaudija Schmidt, minuto in pol. herzlichen dank. Ähm, Hvala lepa. Gospod komisar, gospod predsedujoči, tovačni sporazumi v sedanji obliki naj bi bili nekaj dobrega. Kako dobro, pa seveda še ne vemo. In eh, to zato, ker komisija ne more ali ne želi eh, sporočiti, obja, sporočiti svojih ocen. Vsi vemo, da je sporazum S Filip Morisom veljavom leto 2016, ko se izteče in moje vprašanje je, kje komisija vidi dodano vrednost teh letnih plačil, če pa se ta plačila izplačuje državam članicam nenamensko. Pravite, da so prvi pogovori s Filip Morisom že e, potekali, e, če ne me zanima, kdaj se bo to zgodilo in prav tako me zanima, kdaj boste opravili evropsko raziskavo o javnem mnenju v zvezi z um, tobačnimi sporazumi, da ugotovimo, kje je tu dodana vrednost. Čas je za to, da začnete odgovarjati na naše vprašanja, ki so vse bolj številčna, čas pa se izteka. Hvala. Mulțumim. <clears throat> Domnul Gaier, pentru două minute. Gaier, două minute. Danke, Herr Präsident. Verehrte Frau Vizepräsidentin. Hvala, gospod predsedujoči, podpredsednica Georgieva, kolegice in kolegi. Eh, sem eh, na srečo nemški socialdemokrat, eh, ne iz vrst zelenih. Verjetno mislim, da boste po koncu mojega govora videli razliko med menoj in gospodom Bovem, ampak mislim, da to niti nima velikega pomena, ker ti boj proti trgovini, nezakoniti trgovini s cigaretami je izrednega pomena. In za tem vsem stojijo organizirane kriminalne združbe denar, ki ga zberajo, je potrebno oprati. Denar je treba nazaj spraviti v obtok. In trgovina, nezakonita trgovina s cigareti, ki trenutno poteka v Evropi, poteka lahko le v kontekstu organiziranega kriminala in to je resnično za demokracijo nevarna situacija, ki je ne gre podcenjevati. Tu ne gre za nevarnost posameznim. znamkam, temveč gre predvsem zdaj za pohod neoznačenih, nezakonitih eh, cigaret, ki so tam nekje pri 25 odstotkih eh, porabe, skupne porabe, to kaže na obseg problema. Več bo torej treba storiti za boj proti tih otapljanju, ampak gre tudi za to, da Evropska unija podpre predstavnike OLAFA v državah, ki so pomemben vir takšnih izdelkov, da torej stopijo v stik s pristojnimi organi. Eh, pomembno je, da imamo svoje zastopnike na Kitajskem, v Kijevu in podobno. Dejstvo je, da so ti tobačni sporazumi samo eden od orodij za boj proti temu pojavu. Nisem mnenja, kot so nekateri kolegi iz drugih skupin, da bi morali ustaviti pogajanja. Ne, nikakor ne. Ker kaj potem lahko storimo? Z nekimi pozivi ne bomo prav daleč prišli. Tako da sem vsekakor mnenja, da je treba udariti tam, kjer boli, to pa je denar. Hvala. Imate modri karton gospoda Boveja, spremete? Mike. Ok, ça marche. Ko sem govoril o razliki med goljofijo in ponarejanjem, Mednarodna zdravstvena organizacija priznava, da je goljofija nekaj, kar Filip Morris tudi sam organizira in tudi omrežje, ki obstaja v Evropi iz Rusije in po drugih kanalih. To je nekaj, kar poznamo. Oni tudi organizirajo goljofijo. Ampak danes eh, je ponarejanje tisto, ki jih eh, muči, zato ker s tem izgubljajo denar. Torej škandal je v tem, ali razumete razliko med obojim, med tem, ko Mednarodna zdravstvena organizacija priznava odgovornost Filip Morisa eh, za goljofije na tem področju. Natürlich, klar, Seveda mi je jasna razlika, ampak kolega Bove, morate se zavedati, da je delež Filip Morisa na trgu zasežnih cigaret 85 odstotkov nižji. Tako da to, kar omenjate v kontekstu VHO, morda ni najbolj aktualna informacija, kajti dejstvo je, da očitek, da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 To predstavlja zelo veliko grožnjo za zdravje evropskih državljanov in vsak korak v smeri boja proti tem tveganjem je eh, dober in to vključuje tudi nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki. To vodi v izgubo milijonov evrov, ampak tudi druge posledice je treba zabeležiti. Poceni cigarete vodijo v večjo odvisnost od tobačnih izdelkov, zlasti med mladimi, in istočasno pa vemo tudi to, da dohodki iz eh, te dejavnosti financirajo kriminalne dejavnosti. Torej moramo si pogledati, kako se lahko borimo proti temu problemu. In, um, Eh, kar se tiče sporazumov iz leta 2004, je takrat eh, Evropski parlament eh, to sprejel. Sedaj pa žal ne moremo podpreti koraka Evropske komisije, zato ker zaenkrat ne razpolagamo z ustreznimi informacijami, ki bi nam omogočila v pogledu prihodnost teh sporazumov. Torej ne vemo, ali so ti sporazumi dosegli to, kar smo si želeli pred leti. Četudi so se pogajanja s tobačnimi proizvajalci začela pred več kot enim letom, še vedno nismo prejeli od Evropske komisije nobenih informacij o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Ne vemo niti tega, ali je sodelovanje s tobačno industrijo pravi korak naprej in zato ta drža Evropska komisija, po mojem mnenju, ni dober način, kako prepričati Evropski parlament in Evropske državljane. Hvala, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Leta 2007 je Evropski parlament pohvalil eh, sporazum med Filipom Morisom in komisijo torej na plenarnem zasedanju in tudi druge sporazume so označili eh, kot uspešne pri boju proti tihotapljenju, proti nezakoniti trgovini eh, s cigaretami zlasti, če to primerjamo z situacijo v 90-ih letih. Tihotapljenje cigaret eh, stane Evropsko unijo milijarde eh, evrov in to je zlasti prisotno v baltskih državah. Ampak, če se želimo odločiti o tem ali nadaljevati z temi sporazumi po letu 2016, moramo razpolagati z relevantnimi informacijami o tem, kaj je bilo doseženo in kaj bo vključeno v naslednje sporazume. Hvala lepa, gospod Florenc, minuto in pol. Hvala, gospod komisarka. Nekoliko sem. Uh, zmeden, ker pravite, da so tihotapci, cigare, tihotapci. Ne, zame so to uh, davčni utajevalci in uh, organizirani kriminalci. Pred temi leti sem sodeloval pri pripravi prve direktive na tem področju in zdaj smo zopet pri uh, spreminjanju kriterijev, zato da bomo podjetjem zopet dali možnost za individualne pogodbe. In ravno to je napaka. Končno moramo storiti to, kar smo se odločili pred letom in pol, namreč strategijo sledenja moramo nadalje razviti. Kajti tobačna industrija, sploh v Londonu, ima velik interes za to, da, sistem, da sodeluje pri sistemu sledenja in zelo so zainteresirani za to, da bi se ugotovilo čim več pretih otapljenih cigaret in čim manj ponarejenih. Kajti na ta način jih to stane manj. In uh, nemogoče je razložiti našim otrokom, da takšen sistem v 21. stoletju še vedno sodeluje. Tako da ne toliko pritiskati v smer sklenitve in podaljšanja teh sporazumov, ampak da se stvari razjasnijo. Kolegica Greste je omenjala nekaj podrobnosti, tako da ne bi zdaj ponavljal, ker je mislim, da vse že zelo dobro povedala. Hvala. <clears throat> Damna Gerling. Hvala lepa. Gospa Gerling, minuto. Thank you, Mr. President. Hvala predsedojoči. E, ti e, sporazumi niso popolni in e, bili so predmet kritike v tej hiši, zlasti kar se tiče sodelovanja z industrijo in pa plačila za zasek in tako dalje. Torej, to, tu smo videli različne taktike zavlačevanja, tudi na najvišji ravni Evropske unije ampak ti sporazumi so uredili vprašanje paralelnega trga in pa ponarejenih eh, cigaret kot del širše strategije Evropske unije za boj proti nezakoniti trgovini s cigaretami. In zato mislim, da je treba previdno sprejeti obnovitev teh sporazumov. Vem pa, da je treba narediti še predsej, uh, najboljši način, kako se boriti proti tem goljofijam, je da eh, delamo na strani popraševanja, se pravi, da eh, se naredi kar se da za to, da ljudje sploh ne razvijajo eh, te navade. In pozdravljamo pa te sporazume in njihov prenos. Hvala lepa, sedaj bomo začeli s postopkom Catch the Eye. Več kolegov je prosilo za besedo in sedaj dajem, torej dal bom besedo eni osebi za vsako politično skupino. Začeli bomo z gospod Petir minuto. E, gospod predsednik, cigarete in kajenje so nevarni za zdravje ljudi in zato nas moramo biti zainteresirani za strok nadzor na tem področju. In ko k temu dodamo še tih utapljenih cigaret sumljive kakovosti, Eh, kar najeda tudi dohodek držav članic in Evropske unije, je to gotovo dodaten argument za nadzor. Zdravje naših državljanov eh, je ogroženo in zaradi tega in tudi zaradi denarja, ki ga izgubljamo, bi mi potrebovali več informacij se strani komisije, še zlasti o odnosu s tobačno industrijo. Um, Tihotapljenje eh, s tobakom in z drugimi podobnimi proizvodi, alkoholom in eh, tako naprej, eh, se predvsem dogaja na vzhodnih mejah Evropske unije in to je tudi vezano s revščino državljanov. In zato bi morali izvajati dejavnosti, ki bodo usmerjene k boljšim pogojem za življenje državljanov, hkrati pa tudi voditi dejavnosti na področju boja proti tihotapljenju s takšnimi proizvodi уважаеми господин председател уважаема госпожо георгиева всяка година над десет милиарда евро са загуба. Hvala, gospod predsedujoči, gospa Georgijeva. Vsako leto se milijarde sredstev izgubljajo zaradi tih utapljenja cigaret in zato moramo vzpostaviti varnostne mehanizme. Saj so te nezakonite dejavnosti zelo nevarne za zdravje naših državljanov. Poleg tega so tu tudi nevarnosti na socialnem področju, eh, na področju dela eh, in tako naprej. Več kot 10 milijonov cigaret vstopa eh, na ozemlje Bolgarije Um, s tihotapljenjem. Uh, več kot 150 uh, milijonov letno je izgub na področju trošarin in davk. In ta sredstva bi lahko služila za financiranje šolskega prevoza in šolstva. Mislim, da bi morali sporazumiti, osvetliti tudi to področje in govornik je bil prekinjen. Predsedatelj, uvažena komisar Georgijeva, много критики отнесаха. Господ Джамбацки, господ председующий, госпа комисарка, močno smo kritizirali sporazume na področju tobaka. Um, ti sporazumi so po drugi strani pomembni, potreben pa je tudi nadzor nad njihovim izvajanjem. Bolgarija je ena od držav, um, v katero se to blago tihotapi. In Hkrati tobak predstavlja tudi 13 odstotkov vseh prihodkov eh, na področju kmetijstva. Gre za prihodke, ki so zelo pomembni za Bolgarijo in so tudi hkrati edino, eh, edini prihodki za določene skupnosti v Bolgariji. Eh, in zato moramo paziti na morebitne negativne posledice, ki bi jih um, spremembe v teh sporazumih pomenile za bolgarske proizvajalce. Zato podpiramo predvsem uh, to, uh, da je treba okrepiti nadzor nad tih utapljenjem uh, eh, cigaret. Hvala. Gospod Jakovčič, gospa komisarka, gospod predsedujoči. Uh, Če bo ta sporazum rešil vprašanje tihotapljenja in goljufi, potem bo seveda dobrodošel. Če bo predstavljal rešitev za vprašanje izgub desetih milijard evrov v naših proračunih, bo ravno tako dobrodošel. Vendar pa, kot vidite, gospa komisarka, obstaja tukaj eh, tudi veliko vprašanj, ali je to res možno na tako enostaven način rešiti. Pa čeprav smo vsi zato izredno zainteresirani. Sam bi vas ob teh, tej priložnosti želel prositi, da um, se obrnete tudi k manjšim proizvajalcem tobaka in cigareti, ne samo k velikim proizvajalcem, uh, saj je Eh, ta proizvodnja zelo pomembna tudi za mojo državo, Hrvaško. In zato je treba pomisliti tudi na te proizvajalce in jih vključiti v ta sporozum. Hvala. Hvala, gospod Ferreira. Minuto imate. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Seveda tukaj imamo še zelo veliko vidikov, ki jih je treba osvetliti v tem sporazumu med eh, Evropsko komisijo in tobačno industrijo. Uh, Številne vidike je treba osvetliti tudi glede same vsebine tega sporazuma, ki zadeva tih otapljanje tobaka. Saj e, mora sam, saj, recimo to, da sama industrija e, določi in ugotovi, ali obstaja tih otapljanje in goljofije ali ne. In glede na to, da to vpliva na velik del njihovega dobička, je seveda treba to dodatno osvetliti. Eh, strinjamo se s tem, kar je bilo rečeno v zvezi s sredstvi, ki naj bi jih države članice pridobile s pomočjo tega sporazuma, vendar pa je treba še zelo veliko storiti na področju boja proti tobaku. Naprimer, na uh, portugalskem je v štirih letih uh, Eh, poraba tobaka eh, se je zmanjšala skoraj za polovico. In zato moramo se vprašati, kdo pri tem kaj pridobi in kdo izgubi. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj ponovno dajem gospej komisarki za zaključek razprave. Najlepša hvala vsem za sodelovanje pri tej razprave, ki jasno kaže na zapletenost teme, o kateri danes teče beseda. Še enkrat mi dovolite, da se opravičim za to, da sem vas zamešala tudi po strankarski pripadnosti, to nikako ni bilo namerno in hvala tudi gospodu Stasu in gospodu Garju za njuna prispevka. Dovolite mi, da omenim pet pomembnih točk danes. To je, mislim, da ključno, kar zadeva nadaljevanje razprave s parlamentom in to je ta prva točka. Osebno zavezo vam dajem, da bomo skupaj opredelili vlogo tega konkretnega inštrumenta. Kot ste številni dejali, potrebujemo širše zastavljen pristop, ki naj ga ne bi izčrpali samo s tem konkretnim inštrumentom, temveč se moramo v prihodnje še opredeljevati glede uloge tega inštrumenta. Potem, glede razhajanj v mnenju. Ja, teh razhajanj je veliko, ampak ena stvar mislim, da je skupna praktično vsem in to je želja po več transparentnosti ko bomo torej se pomikali naprej, je pomembno, da se to odvija pri belem dnevu, tako rekoč. Tam, kjer lahko zagotavljamo transparentnost, jo bomo. To torej pomeni, da bomo podajali predloge za to, da bo vaše sodelovanje pri nadaljnih pogovorih lahko aktivno. Tretja zadeva. ne potekajo nikakršna pogajanja, nikakršna. Kot določa sporazum, smo imeli nekaj posvetovalnih pogovorov, poizvedovalnih pogovorov, bolje rečeno, in eh, v skladu s sporazumom z Filip Morisom se moramo usesti za mizo in preučiti možnosti za podaljšanje. In na teh dosedanjih pogovorih smo se ukvarjali zgolj z vprašanjem, ali je Filip Moris zainteresiran za morebitno podaljšanje. Zaenkrat se zdi, da je odgovor da in jasno je bilo tudi povedano, da preden naredimo kakršenkoli korak v smer odprtja ali neodprtja nadaljnih pogajanj, moramo najprej opraviti lastno oceno. Ta ocena je v pripravi, ko bo pripravljena, jo bomo delili z vami in na podlagi te ocene se bomo potem odločili v posvetovanju s svetom in parlamentom, eh, ali se bomo odločili za podaljšanje ali ne. Nekaj glasov tu v dvorani se je jasno izreklo za, nekateri zelo odločno, nekateri bolj previdno, ampak rečeno je bilo, da to vendarle ostaja inštrument, ki se zdi, da ostaja nujno potreben. Spet drugi ste spregovorili proti temu. Preočiti je treba slabosti in eh, prednosti, predtem se sprejme kakšnakoli odločitev in to bomo vsekakor storili na odprt in transparentni način. Ne bodo potekala nekakršna pogajanja, za katera ne boste vedeli. Če sploh, kajti to ostaje odprte vprašanje, ali pogajanja sploh bodo. Četrta zadeva, v odgovor na neposredno vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno in eh, zato naj tudi neposredno odgovorim. V protokolu člen 5.3 okvirne konvencije o omejevanju prave tobaka poziva podpisnice, da ščitijo svoje javne zdravstvene politike pred komercialnimi in drugimi prikritimi interesi. Nekako piše, ne pogovarjajte se s temi ljudmi, to ste videli. No, jaz naj povdarim, da je sekretarjat Svetovne zdravstvene organizacije, eh, torej sekretarjat k temu sporazumu, izdal smernice o izvajanju tega člena strani podpisnic. In v teh smernicah imamo jasno izjemo za zavezojoče pogodbene sporazume. To torej ne pomeni, da lahko uh, lahkotno sprejemo odločitev, ampak jasno je, da imamo dokument, torej smernice, ki pospremljajo omenjeni protokol. In še zadnja, peta stvar, nekako v pojasnilo, kar zadeva neodvisni laboratorij. Ja, strinjamo se, to je potrebno. Številni ste omenili tudi dejstvo, da če podjetja sama izvajajo vse to vrstne eh, preizkuse, da na ta način ostajamo nekako zaslepljeni in zato smo se odločili, da potrebujemo neodvisni laboratorij, ki ga bomo lahko uporabljali. No, kar zadeva prihajajočo oceno. Naj povdarim, da je bil kar velik vpliv dosedanega sporozuma na zajezitev nezakonite trgovine. Gre za razpravo, ki, je, ki poteka kakšno uro in pol zdaj in eh, vsako minuto, statistično gledano, zasežemo 22 eh, zavočkov cigaret. Gre torej za milijarde in to so cigarete, ki ne prihajajo na naš trg eh, po zniženih cenah, lahko dostopne mladim. Tudi cigarete, ki niso skladne z našimi predpisi, cigarete, ki jemljajo denar našim proračunom. Tako da iz vseh teh zaseženih cigaret je jasna korist. Moramo pa imeti v mislih dejstvo, da se regulatorni okvir vse čas spreminja, to je treba povdariti. Zdaj eh, imamo upravka tudi z direktivo in s protokolom. In zato moramo storiti vse, kar je v naši moči. Ne morem se bolj strinjati z vami, da se ta direktiva čim prej implementira, da se pospeši tudi ratifikacija protokola in to ostaja naš eh, višji cilj. Vprašanje, na katerega treba odgovoriti, pa je, ali ostaja neka potreba v bližnji prihodnosti za druge inštrumente, ki bodo dopolnjevali ta dva temeljna elementa boja proti cigaretam iz eh, varnostnih, eh, zdravstvenih in davčnih razlogov. In to je vprašanje, na katero želimo odgovoriti skupaj z vami, z vašo pomočjo in zato bomo sem še kako hvaležna. Najlepša hvala. S tem